Kolegice in kolegi, nadaljujemo. Prisrčno pozdravljamo člane odbora AFETA na čelu z predsednikom Brokom. Govorili bomo o posebnem poročilu ustanovitev Evropske službe za zonanje delovanje. Pozdravljam pa tudi člana Evropskega računskega sodišča, gospoda Fazakaša. Tako dobite besedo, prosim. Hvala lepa, spoštovana predsednica Inge, spoštovani predsednik Elmar. V veliko čast mi je in veselje hkrati danes tukaj na tem skupnem zasedanju Kokobuja in Afeta predstaviti posebno poročilo Evropskega računskega sodišča. Gospa Gresle, rad bi se vam zahvalil za to, da ste to omogočili. S tem sestankom danes želimo obiti dve muhi najmah. Upravičeno željo Afeta želimo upoštevati, da je poročilo o ustanovitvi Evropske službe za zonanje delovanje potrebno podati še pred predstavitvijo kandidatov za komisarje istočasno pa tudi spoštovati legitimno željo Kokubuja, da poročila, ki spadajo pod pristojnost Kokubuja, najprej predstavimo tudi tukaj. Pred letom in pol je odbor za nadzor proračuna imel priložnost baroneso Ashton kot podpredsednico komisije poprašati o vzpostavitvi Evropske službe za zonanje delovanje. Takrat je bilo zastavljeno ogromno vprašanj in potem ste, spoštovana predsednica, nas pooblastili kot računsko sodišče, da pripravimo na to temo posebno poročilo. Tej prošnji smo z veseljem ugodili, ker smo tudi sami bili mnenja, da je ta tema zaradi pomembnosti, ne samo zaradi vsote milijonov evrov, skoraj 800 milijonov evrov, temveč tudi zaradi političnega in drugih pomembnih tem, da je to temo potrebno ustrezno preveriti. Nismo se osredotočili samo na konkretna vprašanja, ki smo jih dobili pri tej predstavitvi oziroma pri tej razrešnici. Šli smo še nekoliko dlje našem posebnem poročilu smo si zastavili tri pomembna vprašanja. Prvič, ali je vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje bila ustrezno zagotovljena, so bila sredstva očinkovito namenjena in uporabljena in ali je ESZD se glede tega usklajeval s komisijo in državami članicami. prvem vprašanju se navezujemo na preteklost in na sklepe sveta. Včasih se ne spomnim nemškega izraza. Zdelo se nam je pomembno, da je vzpostavitev ESZD ustrezno preverjena, ni bila dobro organizirana in preveč omejitev je bilo in premalo definiranih pooblastil. Znotraj računskega sodišča smo vodili tudi razpravo o tem, ali je mandat sodišča podati pripombe tudi o sklepih sveta, vendar pa zdelo se nam je pomembno, da to omenimo, kajti te neusklajenosti pri dodeljevanja sredstev zmanjšujejo učinkovitost ESZD. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da je vloga ESZD bila opredeljena zelo pozno in še to ohlapno. Zgodbo poznate vsi. Najprej ni bil vzpostavljen položaj visoke predstavnice za zunanjo politiko, z Lisbonsko pogodbo 2009, šele sredi 2010 pa je potem ta položaj bil dejansko vzpostavljen za to, da bi potem izvajali naroge na tem področju. In potem tudi še ni bilo strateških usmeritev za ta položaj. Samo na splošno je bilo navedenih nekaj nalog. Naprimer, podpora visoke predstavnice, podpora predsednika in Evropskega sveta in podpora različnim inštitucijam in dobro sodelovanje med drugim tudi s parlamentom. To je seveda pravilno, vendar pa te naloge bi morale biti bolje opredeljene. Poleg tega je bilo to vse skupaj na hitro spravljeno skupaj. Evropska unija je bila pod finančnim pritiskom in zato je bila sprejeta sporna odločitev, da je ESZD potrebno spostaviti proračunsko neutralno, da torej ne bomo namenili dodatnih proračunskih sredstev za vzpostavitev te službe. Tako je potem ESZD kot samostojna organizacija imela težave pri zagotavljanju administrativnih storitev. in potem smo ugotovili tudi, da bi morali prenesti tudi enote po državah na to skupno službo. In moramo reči, da so nekatere pomembne teme, kot je podnebje, zapostavljeno pri e SZD. Prav tako lahko rečemo, da je e SZD sam razvijal strateški okvir kot ne prioriteto. To pomeni, da je tudi pri vzpostavitvi e SZD bilo ravnano tako, da so nujne naroge imele prednost pred strateškimi. Tudi podpredsednica visoka predstavnica, gospa Ashton, je dejala, da ima dve nalogi, da bo SZD operativen, da bo razvila strateška partnerstva, čeprav so ta partnerstva obstajala že desetletja, in okrepitev sosedske politike kot odziv na arabsko pomlad. Torej, to so bile te nujne naloge na mesto trajnostno pomembnih strategij. Evropski parlament je upravičeno in tudi države članice so upravičeno zahtevale, da bi tretjina strani komisije, tretjina strani sveta in tretjina prihajala strani držav članic. Tako je prihajalo do nekaterih napetosti, kar je izgradnjo SZD naredilo za preč kompleksno. Tukaj imamo piramidno strukturo struktura je bolj zapletena kot kakršnakoli druga struktura, ki jo imamo na področju zunanje politike. Enote, ki so odgovorne za države, imajo več, bolj zapletene strukture kot kjerkoli druge in SSD ima dvakrat toliko vodilnih eh, vodilnega kadrovskega osebe kot prejšnje strukture. Zato mi nismo samo analizirali težav, podali pripomp in priporočil za reševanje teh težav, temveč smo poskušali si ogledati tudi ozadje, ozadje za te težave, ki obstajajo. Zakaj je prišlo do tega? Zato, ker jim je bilo predpisano tretjino osebe pritegniti iz diplomatskih služb držav članic in potem je bilo veliko, veliko preveč novih delovnih mest, ki so bila ustvarjena. Poleg tega je poglavje, ki mu je potrebno nameniti pozornost, tudi vprašanje posebnih odposlancev za Evropsko unijo. Veste, da so prvotno igrali pomembno vlogo pri usklajevanju zonanje političnih prednostnih nalog med komisijo in svetom. Ko je nastala ESZD, pa je pravzaprav to vprašanje postalo neaktualno. Vsi se še spomnimo izjave podpredsednice visoke predstavnice Baronesa Ashton, ko je dejala, da je to zelo anahronistično in je potrebno to ukiniti. Najprej smo zmanjšali štiri požar z 12 na 9, sedaj jih je 11. V naši študiji smo ugotovili, da so tako države v svetu, kot tudi e SZD, našle pomembne funkcije za te posebne odposlance. In v bistvu imajo interes, da ti položaji ostanejo. Vendar pa mandati posebnih odposlancev so široki in to omogoča precejšnjo prožnost pri izvajanju. Onemogoča pa potem od dobro oceno glede dosežkov. Vprašanje je tudi, ali so ti posebni odposlanci poblaščeni samo kratkoročno ali dolgoročno. Moramo pa reči, da je trajanje njihovega položaja že sedaj več kot 8 let. Poleg tega moram reči, da so ti posebni odposlanci zaradi tega, ker eh, njihov proračun podpira komisija, položaj, ki ni vključen v ESZD. Vprašanje, ki se je vedno znova pojavljalo tudi pri predstavitvi Ashtonove, je bilo tudi vprašanje izbire teh od poslancev na svoje položaje, da je to pred zapleteno in da tudi še ni vse skupaj uravnoteženo, kar se geografije in spola tiče. Kar se tiče usklajevanja, e SSD. Vsi vemo, da je ESZD samostojna organizacija, ki ne spada ne pod svet, ne pod komisijo. Je pa pomembna naloga, da usklajevanje s komisijo vodijo na intenziven način. V veliko ozirih se je to sodelovanje že razvilo, še vedno pa je možno stvari izboljšati. Usklajevanje s komisijo je bilo samo delno učinkovito. Morali smo ugotoviti, da je podpredsednica komisije sodelovala samo na tretjini sestankov komisije. In ta posebni svet za usklajevanje zunanjih dejavnosti komisarjev, ki se ukvarja z zunanjo politiko, je bil sklican samo štirikrat. In podpredsednica teh sestankov nikoli ni vodila. Zato bi rad izpostavil, da sem z veliko veselja slišal od kandidata oziroma od novega predsednika komisije Junkerja, da bo sedaj to spremenjeno, da bo visoka predstavnica dejansko morala voditi te sestanke. To se mi zdi dobra ideja. To se ujema z našimi predlogi. Prav tako smo ugotovili, da na srednji in nižji ravni, zato ker so kolegi prišli iz komisije in sveta, da je bilo sodelovanje boljše. Vendar pa moramo upozoriti, da bo to poglavje izginilo s časom in bo potrebno ustvariti nove strukture za boljše usklajevanje. Sedaj pa delegacije EU. Pri naši preverbi smo obiskali različne države, sam sem bil v Berlinu in Varšavi in sem zadovoljstvom ugotovil, da so države članice mnenja, da je preobrazba v delegacije Evropske unije bila zgodba o uspehu. To je pozitiven korak. Vendar pa sodelovanje bi moralo biti vzajemno. Zaenkrat je tako, da delegacije EU prevzemajo pobudo o obveščanju na sistematičen način državo o pomembnih zadevah. Vzajemnosti pa nim. Kar se tiče sestave teh delegacij, tukaj vidimo še vedno težavo, da približno polovica proračuna za delegacije še vedno je upravljena strani komisije in da to upravljajo različne službe komisije. Tukaj imamo premalo prožen sistem. To pliva tudi na sprejemanje odločitev v delegacijah Evropske unije in zato ni možno narediti dela drugače še bolj učinkovitega. In tudi te hiše Evrope bi resnično morali delovati tako. Zato potrebujemo kolokacijo. Seveda so danosti na terenu samem tudi pomembne, vendar pa tako bi se lahko bolje usklajevali in našli pot drug drugemu. Konzularne storitve, naprimer, za evropske državljane, še prav posebno za tiste, ki nimajo predstavništva v določenih državah, bi bile zelo, zelo dobre za imič Evrope. To so naši najpomembnejši zaključki. Doverili smo si tudi pripraviti sedem različnih priporočil in upamo, da bodo ta priporočila pozitivno sprejeta strani SZD. Naj dodam še, da upam, da bo sedaj, ko se je baronesa Ashton zahvalila za to poročilo, dejansko skušala zagotoviti, da bo to ta priporočila strani njene naslednice tudi izvajena. Toliko na kratko o našem poročilu. Veselim pa se, priložnosti odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala lepa. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege, so darf ich Sie, glaube ich, noch benennen. Hvala lepa, spoštovani kolega, menda vam še vedno lahko rečem kolega. Rad bi se zahvalil Ingeborg Gresle in temu odboru za to, da ste organizirali to srečanje zdaj, eh, ko se pripravljamo na predstavitev nove visoke predstavnice. Eh, tudi mi razmišljamo podobno, kot pa so vaše ugotovitve v poročilu sodišča. Zato je treba zdaj izkoristiti to priložnost in pozvati k reševanju težav. Lahko smo optimisti ali pa pesimisti lahko bi tudi rekli, da je uspeh, da je bila takšna ustanova postavljena na noga tako zelo hitro, ampak zdaj pač bo treba odpraviti pomankljivosti in težave. To ni kritika, to je ocena. To je vedno tako, se, ko se nekaj novega izgradi. Marsikaj je bilo pa tudi podedovanega. Še posebej, naprimer, pri posebnih uh, od poslancih. Mi smo vedno rekli, da bi morali biti del te službe, ne pa, da bi ustvarili še neko zunanje ministrstvo zunaj te službe. Če smo se dogovorili, da bomo imeli takšno politično uh, službo, zato da bi ustvarili sinergijo, potem je treba vse skoncentrirati v takšni službi. Ne pa zdaj ustvarjati eh, ločene enote s 179 uradniki. Je pa zdaj vseeno že tu na nogah 8 let in to zdaj ni, ni niti več ad hoc, čeprav se meni zdelo, da bo, ampak 8 let ni. Ampak imeti posebno predstavnico 8 let, kar je dvakrat več, kot je dolg mandat običajnega veleposlanika, to se mi zdi že skoraj. Neprimerno. Verjetno seveda svet zagovarja to. Zato jaz mislim, da moramo zelo strogo obravnavati to vprašanje in prav je tudi, da se na to stvar gleda tudi preko proračunske prizme. Res je treba ustvariti sinergijo. Več sinergije. O tem smo se že pogovarjali. Nova visoka predstavnica bo prevzela funkcijo kot italijanska komisarka. Ampak če je zdaj imenovana in hkrati potem tudi italijanska komisarka, vidimo, da ne nastaja ravno, sinergija, ravno ta sinergija, ki jo želimo, ampak v bistvu se ustvarja postopek, ki nekaj stane, pa ničesar ne prinese. Zdaj, moramo najti politično voljo z najviše ravni, ki bo zahtevala, da se najde eh, stične točke in zagotovi oziroma ustvari sinergijo. Seveda je tu še precej odprtih vprašanj, ki so povezana s finančno uredbo. pogovoriti se je treba o ločevanju administrativnega proračuna zunanje politične službe, komisije in pa administrativnimi stroški delegacij. To je treba natančno proučiti. Še posebej eh, pri zonanih zadevah moramo biti posebej pozorni v smislu proračunske discipline, pri Iraku, Siriji, Ukrajini. Kako dolgi so postopki, predno, preden lahko ukrepamo, se odzovemo na krizno situacijo? Vemo, da ti postopki niso hitri. države članice so zelo kritične glede učinkovitosti teh postopkov, zato moramo toliko bolj natančno razmisliti o tem, kako bi lahko izboljšali učinkovitost, hkrati pa zagotovili tudi ustrezen nadzor. Najte treba okvir, v katerem bo mogoče sožitje. Učinkovitost mora biti boljša, ampak ne za ceno nadzora. Treba je najti neko simbiozo, tudi zato, da eh, hkrati ne bomo podaljševali, podaljševali postopkov. Če nastane krizna situacija, čez pol leta pomoč ne bo pomagala. Večino denarja se veliko krat izgubi ravno zaradi tega, ker pomoč pride prepozno in se potem izgubi v politični kuhinji. In to v poročilo sodišča je dobra priložnost, da se posvetimo tem vprašanjem. Naš odbor, pa še vprašalec bo to povedal, jemlje to vprašilo celo resno. Nikot je rekel Ferenc Puška. Moramo to razumeti kot uh, pripomoček, s katerim bomo z vami sodelovali in hkrati vam bomo lahko grozili. Tako, zdaj pa mislim, da lahko damo besedo gospe Lunaček. Um, hvala, da sem prva dobila besedo. Najprej najlepša hvala računskemu sodišču za to poročilo. Elementi, ki ste jih omenili, kot je dejal kolega Bruk, so podobni tistim, ki smo jih v preteklem mandatu pri vzpostavitvi službi in pri umestnem pregledu že imenovali. Hvaležna sem vam predvsem zato, da ste bili kritični glede eh, posebnih odposlancev. Spominjam se besed gospe Ashton, ko je rekla, da jih ne potrebujemo več in moje izkušnje to potrjujejo. Pri nekaterih vprašanjih lahko eh, razpravljamo, ampak ve, v, v, načeloma takšnih odposlancev ne potrebujemo več. In jaz imam tudi občutek in tis, da je to v svetu priložnost, da se ustvari eh, položaje za ljudi, ki jih moraš nekam dati. Ampak s tem se ustvarja nova mesta, eh, zato mislim, da res potrebujemo srezne kriterije, da vemo, kdaj je to koristno in kdaj ne. Hvaležna sem vam tudi za to, da ste upozorili na to, kaj delegacije lahko še dodati trenutnega eh, počnejo, da lahko opravljajo konzularne dejavnosti za evropske državljane. Ampak veliko držav članic morda tega ne želijo. To so tiste države članice, ki imajo svoje veleposlaništvo v teh državah, ampak tiste, ki jih nimajo, bi pa eh, z veseljem razmislili o tem. Meni bi se zdelo zelo smiselno, če bi eh, evropska veleposlaništva eh, lahko tudi upravljala eh, konzularne dejavnosti. Mene zdaj zanima čeprav bi morda morali spremeniti pogodbo, ampak, ampak a bi bilo smiselno govoriti o evropskih veleposlaništvih, ne pa samo o delegacijah? Zato, ker, eh, če rečemo delegacije evropskemu državljanu, to nič ne pomeni. Morda bi, če bi se spremenila pogodba, dejansko lahko začeli govoriti o evropskih veleposlaništvih. Še eno vprašanje imam. Veseli me, da ste vsakič, ko ste govorili o visoki predstavnici, govorili v ženski obliki, eh, o predstavnici. Eh, v, nemški, eh, v nemškem besedilu je posod Eh, uporabljena moška različica, čeprav je v angliški različici eh, govora o her, o njej v ženski obliki, pa v nemškem besedilu vse v moški obliki. Jaz mislim, da bi bilo zelo lepo, če bi uporabili ženski spol tudi v nemškem besedilu. Was auf Deutsch? Kaj je po nemško napisano? Ja, v nemščini, naprimer pri točki 16 govora o podpori, Eh, visokega predstavnika, podpredsednika komisije o angliščini je pa. Torej v ženski obliki. Torej raznolikost spolov v različnih jezikih. Ja, v uh, nemščini imamo lepo žensko obliko, zato bi bilo lepo, če bi jo tudi uporabili. Mrs. Ayala. Sedaj ima besedo gospa Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí. Hvala. Hvala sodišču za to poročilo. Vsebuje pomembne elemente. Mislim, da je vseeno ta služba mali čudež, glede na to, kdaj je nastala, v kakšni situaciji, v ob kakšnih kriznih situacijah. Na svetu je bilo ogromno eh, kriznih žarišč, pa še velika finančna kriza in je v bistvu majhen čudež, da je ta ustanova eh, zaživela. Seveda ob proračunski neutralnosti, za kar se je treba seveda zahvaliti visoke predstavniki. Mislim, da je storila veliko in skušala zagotoviti, da je vse ostalo proračunsko neutralno. generalni sekretarjat komisije je seveda uh, dal ogromno podporo in pri tem zagotovil, da se je lahko izboljšalo postopke, da je delo dobro potekalo. se je pa spoštovalo proračunsko neutralnost res eh, na vseh področjih. Bi pa tudi jaz eh, upozorila oziroma zastavila eno vprašanje računskemu sodišču v priporočilu številka 73c. Je zapisano, da bi morala ta služba bolj globalno načrtovati, zato da bi okrepila doslednost in koherentnost svojih dejanj. Mene zanima, kaj to pomeni, kaj pomeni sistem globalnega načrtovanja. Druga stvar je seveda strateški globalni okvir, ki ga parlament zahteva. Od vsega začetka smo zahtevali neko evropsko strategijo, celovito strategijo, da se ne bomo odzivali samo na krizna žarišča, ki nastajajo. Uh, temveč da bi dobili, zagotovili neko doslednost. Me zanima torej, kaj pomeni to globalno načrtovanje, sistem globalnega načrtovanja. Potem pa je govora še o rigidnosti in kompleksnosti globalnega okvira v povezavi s proračunskim sistemom. Zahteva, da bi delegacije, ki nas sicer dobro zastopajo, ki podpirajo evropske državljane po vsem svetu, jim pomagajo. Mene zanima, v čem vidite rigidnost in eh, kompleksnost tega sistema. Mene zanima bolj konkretno, kaj ste mislili s tem. Jaz mislim, da je bilo mogoče s takšno službo uh, marsikaj privrčevati in države članice so to tudi priznale. Meni bi se pa tudi zdelo, če bi evropske delegacije lahko upravljale konzularne dejavnosti. Če proračunsko neutralno s takšno službo zagotovimo, da države članice privrčujejo, je to zagotovo nekaj zelo dobrega. Dobro bi bilo, če bi zdaj ta služba lahko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 nekaj besed od poročevalca iz odbora KONT. Nekateri se spomnimo, da smo leta 2011 prvič razpravljali o e, Evropski službi za zunanje delovanje. Takrat sem bil sam poročevalec in e, sedaj sem se malo vrnil v preteklost. Gospod. Gospodu Fusokošu se zahvaljujem za poročilo. Najlepša hvala za vse delo, ki ste ga vložili v ta dokument. In seveda, računsko sodišče povdarja več slabosti v delovanju EEAS, kar zadeva eh, delegacije in tako naprej. Naj citiram. Kombi tu je mogoče veliko stvari izboljšati in jih je treba izboljšati, ampak obstajajo še druge zadeve, ki so po moje izjemno zanimive. Zlasti tukaj mislim na določeno število držav, obstajajo geografski kriteriji, ki se uporabljajo v tej službi in e, ti kriteriji pa vseeno niso vedno dosledno upoštevani. Včasih prihaja celo do diskriminacije. Drugič, strinjam se s tem, kar je rekel predsednik Brok. V zvezi s pomočmi, Mogoče bi lahko razmislili o tem, eh, kaj se da narediti. Gospa Lunaček je govorila o tem, da se nekateri ljudje osedajo v fotel in tam ostanejo zavedno. In malo moramo razmisliti tudi o tem. Potem moramo reči kakšno besedo tudi o stroških najemanja stroških stavbe oziroma prostorov, kjer so naša predstavništva. Hvala lepa. Ja, vielen Dank für die Information. Hvala lepa za te informacije. Jaz imam še eno konkretno vprašanje za sodišče. Kako vi razumete zahtevo nekaterih, da bi osebju v delegacijah dali tudi pooblastila za nadzor nad eh, izdatki. Kako to razumete v vlogi računskega sodišča? Hvala, gospod predsednik. V luči odprtosti in transparentnosti je to odlična eh, priložnost, da ne bi tega sestanka imeli za zaprtimi vrati kaj te gre za področje, kjer so stroški zelo visoki. Posebni dogovori obstajajo med nekaterimi državami članicami o uporabi veleposlaništev v tretjih državah. In zato se človek lahko sprašuje o potrebnosti te službe. Sodišče pa ni. Uh, omenjalo stroškov delegacij, naprimer na eh, Vanituju ali Fidžiju. To so zelo nepotrebni izdatki, po mojem, glede na trenutno stanje, gospodarsko stanje v Evropski uniji, ko se veliko držav sooča z vrčevalnimi ukrepi. Zdaj, Ja, ampak bolje bi bilo, če bi ne imeli 28 veleposlaništv na Fidži, ampak eno, a ne? Am schlechtes Beispiel gewählt. Ok, morda ni najboljši primer. Gospod Savarna. Thank you, chair. Um, and thanks. Hvala lepa. Gospod predsednik, najlepša hvala Evropskemu računskemu sodišču eh, za uh, poročilo zlasti uh, pozdravljam naslove, ustanovitev tukaj piše, ampak poglejmo si te naslove. In zato menim, da je to krasna priložnost, da se vrnemo na sam začetek. Vem, da je to zelo velika zahteva. V priporočilih v eh, 73b pravi, da bi EAS morala se komisijo in državami članicami oceniti možnost pripraviti novega eh, širokega strateškega okvirja. To ni, to ni majhna stvar. Zato bi se morali vrniti nazaj. Z drugimi besedami. Vse to seveda potrebujemo. Potrebujemo neko celovito strukturo. Seveda je treba bolj pojasniti tudi finančne strukture, treba jih racionalizirati, ampak vse to je bilo spravljeno skupaj nekoliko na hitro in napak in zato mislim, da se moramo vrniti na sam začetek in moramo stvari eh, postaviti na mesto tako, kot je treba. Preveč ljudi, preveč. Eh, dejavnosti in premalo, premalo rezultatov. To je tudi v interesu Afeta v veliki meri, kajti to se v bistvu dotika srčike problema. Se pravi, eh, potrebujemo več skupne in varnostne politike, te ni dovolj in zato predlagam, da se vrnemo nazaj na začetek in stvari naredimo tako, kot je treba. Thank bei einem Mittagessen, als Sie das erwähnten. Viel Dobro, glede na to, da nas čaka kosilo, bom dal besedo še zadnjemu govorniku. Hvala lepa, kolegi. Mislim, da je danes zgodovinski trenutek, ko ta dva odbora eh, zasedata skupaj s tem dejansko pišemo zgodovino tega Evropskega parlamenta. Mislim pa, da bi ne pisali še več zgodovine, če bi nam uspelo optimizirati eh, veleposlaništva, veleposlaniška predstavništva 28 terice in Evropske unije. Mislim, da bi bil, lahko rekli, da bi moral biti cilj zagotoviti konzularne dejavnosti enotnega ga evropskega veleposlaništva po svetu. Glede na proračunske omejitve in finančno krizo bi s tem dejansko lahko privrčevali veliko denarja. To bi bilo tudi jasno eh, sporočilo državam članicam, ki so eh, kritične do Evropske unije, da bi lahko s takšno racionalizacijo lahko veliko privrčevali. Eh, pardon, pogumno bi se lahko tega lotili in s tem tudi nekaj dosegli. Hvala. Hvala lepa za ta prispevek. V imenu odbora za proračunski nadzor bi se uh, vam rada zahvalila vsem. Eh, pri uh, predstavitvi komisije, komisarjev moramo dejansko upozoriti na to vprašanje, kako racionalizirati delovanje. Uh, treba je visoke predstavnice, uh, v, v, posebne odposlane, Eh, Evropske unije vključiti v delo skupne službe. Zaradi tega, ker je bilo veliko časa zapravljenega s to dvojno službo. Eh, napačno bi bilo zdaj v vseh delegacijah vsem dajati to dvojno nalogo. Mislim, da bi bilo treba recentralizirati uh, Eh, upravljane za to, da bi tudi racionalizirali eh, delovanje. Pogosto je, so v delegaciji zaposleni ljudje, ki um, spremljajo um, proračunsko ko izvajanje, ampak to so ljudje, ki so najbolj dragi v teh delegacijah. In ne bi bilo smiselno, da imamo vsake delegacije še pod delegacijo. Treba je racionalizirati delovanje vseh teh delegacij. Zdaj bom dala besedo še Patriku Čajlju. Izvolite. Hvala lepa, da ste eh, se nam pridružili. Uh, German, And, um... Gospa predsednica, najlepša hvala. Kolegom v sodišču se zahvaljujem za tako tesno sodelovanje v času priprave tega poročila, ki je prišlo pravočasno. Prav tako se kolegom v odboru zahvaljujem za pripravo te razprave, ki je tudi v pravem času. In e, vse, kar je bilo rečeno v tej razpravi, nam bo pomagalo, ko bomo skupaj pluli skozi spremembe v institucijah, skozi to tranzicijo. In pozdravljam tudi predstavnike komisije. Tukaj je veliko pomembnih vprašanj, ker malo časa imamo, zato se bomo sredotočili na dve ali tri teme. Najprej, kar zadeva vprašanje odsotnosti oziroma odsotnosti celovite eh, varnostne strategije oziroma politične strategije Evropske unije, s katero Eh, bi lahko delala. Torej, to je vprašanje, o katerem smo veliko krat govorili, vključno z državami članicami v svetu. O tem smo govorili tudi v turbulentnih časih vzpostavljanja te službe takrat. Eh, ni bilo konsenza, kam naj bi šli, ampak prava vprašanja so bila postavljena in videli bomo, eh, kako bo ta, to nova visoka predstavnica reševala. No, dejavnosti na področju zunanje politike in mednarodnih odnosov so nepredvidljive. In zato eh, sem prepričan, da je treba pravilno postaviti prioritete in zagotoviti optimalno porabo sredstev. Ravno tako moramo znati prevzeti odgovornost za nova vprašanja. Vemo, kaj se danes dogaja po svetu. Eh, nekaj največjih izzivi, s katerimi eh, se izočamo, Eh, niso bili prisotni eh, v mislih nikogar takrat, ko je Catherine Ashton prevzela to mesto. Torej, moramo v svojih glavah tudi eh, stvari urediti. Strinjam se z vsemi, ki ste rekli, da je v določeni meri to tudi podedovana stvar, da so se stvari podedovale iz eh, institucionalnega konteksta, ki obstaja pred Lizbonsko pogodbo. Vendar pa pogodba prinaša pravne podlage in izkušnje kažejo, da takrat, ko eh, imamo specifične krizne situacije, regionalne situacije, eh, ko se pojavijo kašne nove teme, takrat eh, lahko EU sedaj okrepa. V zadnjih letih je gospa Ashton razpravljala tudi s svetom o tem, eh, kako se eh, tesneje povezati tudi z eh, ZDA in ravno tako smo veseli priporočile Evropskega parlamenta v zvezi z upravljanje financ oziroma finančnim upravljanje, kar zadeva naš eh, administrativni proračun, tu lahko res nekaj naredimo v tej zvezi. Potem zaposleni oziroma osebje v službi, res je, tukaj je vprašanje ravnotežja, eh, postavlja se vprašanje, ali je struktura, ki je sedaj Eh, na vrhu in ki obstaja že vsa ta leta, res eh, optimalna ali pa je to mogoče izboljšati in nekoliko racionalizirati v prihodnje. Kati Ashton je eh, predstavila nekaj idej v zvezi s tem leta 2013, moramo še naprej razmišljati o tem, potem geografska zastopanost, uravnotežena geografska zastopanost, to jemljemo resno, skušamo narediti vse, da so vse države članice zastopane v službi, saj minimalno. In eh, ena ali dve državi članici pa sta iz katerih ni veliko uh, kolegov v uh, naši službi, vsekakor manj, kot bi želeli in zato spodbujamo kolege, da se uh, odzovejo na razpise. Tu ni vprašanje novih in starih držav članic, slika je mešana. Leti, uh, letos smo pripravili poročilo o zaposlenih, in v razpravah s svetom in parlamentom smo dobili nekaj novih zanimivih informacij. Kar pa zadeva še delegacije, močno se strinjam s tem, da tež, eh, tesnejše kot bo naše sodelovanje. Me, eh, Tež, tesnejše kot bo sodelovanje med delegacijami in pa veleposlaništvami držav članic, eh, bolje bo za nas vse, tako bo tudi lažje deliti to breme. Eh, kajti delegacije lahko tesno sodelujejo, delajo eh, v imenu držav članic in to bi prav gotovo koristilo vsem, to bi izboljšalo prepoznavnost in profil Evropske unije in pa držav članic. V tem kontekstu se postavlja konkretno vprašanje, ali naj delegacije prevzamejo več odgovornosti na področju konzularne zaščite. Tu Uh, naj omenim ukrepe, ki so bili sprejeti kot odziv na krize. To so razprave, uh, ki potekajo za državami članicami. Veliko je odvisno od sredstev. Kozolarno delo zahteva precej dodatnih virov. Uh, to, kaj ti samo države članice imajo določena znanja, ki so potrebna na tem področju. To je pomembno vprašanje. Uh, Razlike med državami članicami obstajajo, ampak eh, to moramo opoštevati, o tem razmišljati. Potem pa še en odgovor. Eh, eh, zaprli smo delegacijo na Vanatuju zato, da bi pač uporabili manj, sre, manj denarja, kot je rekel gospod Brok. Ena od prednosti je ta, da je delegacija prisotna na tistih krajih, kjer si večina držav članic ne more privoščiti veleposlaništva ali konzulata in zato te delegacije eh, koristijo vsem. Zato se še enkrat vsem zahvaljujem sodiščom in članom odbora, eh, zahvaljujem se za priporočila v tem eh, zelo izziva polnem okolju, kjer delamo pod velikim pritiskom, vedno smo eh, cenili podporo in razumevanje Evropskega parlamenta, zlasti obeh odborov in eh, odločeni smo, da bomo še v prihodnje z vami tesno sedelovali, da bomo lahko stvari izboljšali in eh, poročilo je tudi dokaz tega. Hvala lepa. Hvala lepa še za ta komentar. Zdaj pa še za zaključek predajam še enkrat besedo eh, računskemu sodišču. Hvala lepa, gospod in gospa predsedujoča. Najprej narečem hvala, hvala in hvala. Najprej hvala za to, da ste nam dali to priložnost, hvala za izražen interes in hvala lepa za pozitivne komentarje in dobre predloge. To nam daje eh, dokaz, da naše poročilo ni zaston. Rekli ste, da je naše poročilo tudi popolnem skladju s tistim, kar eh, so Evropski parlament, KOKOBU, AFED in drugi odbori vedno eh, povdarjali. To vemo in ravno zato eh, pa ste nam dali nalogo, da neodvisno eh, pripravimo takšno pročilo, da ga boste lahko upozorili, eh, uporabili kot eh, podlago za svoje nadaljne delo. Kot je gospod Brok dejal, so obstajale otroške bolezni, tako rekoč, pri vzpostavitvi te službe. In te bolezni je treba pač preboleti. Marsi, katera je že za nami. A vseeno je prišlo do prehitre reakcije, eh, do odločitev, ki so bile prenagljene eh, pod pritiskom sveta. Mi nismo tu, da svetujemo svetu, ampak vi lahko na podlagi tega poročila uh, lahko upozorite na eh, nabrane izkušnje, na podlagi katerih se lahko izognemo prihodnim težavam. Mnenja smo, da bi Evropska služba za zunanje delovanje lahko ostala pomemben instrument za izvajanje evropske zunanje politike. To je pomemben instrument, s katerim lahko strokovnjaki v Bruslu in v delegacijah eh, zagotovijo doseganje ciljev eh, evropske zonanje politike. Naj še odgovorim, eh, gospe Lunaček. Vsi bi radi videli, da bi racionalizirali evropska veleposlaništva in da bi eh, Eh, imeli eh, prava evropska veleposlaništva. Eh, britanskega kolega ni več tu, predstavnik. UKIP-a ena država je, ki je z vetom to preprečila, ampak nadaljujemo z delom na tem področju po, v isti smeri. Zdaj pa še konzularne dejavnosti. To vprašanje smo natančno proučili. Najprej smo naleteli na z, eh, na, na ovire, eh, čež da v pogodbi za to nimamo podloge. In tako je na začetku smo morali eh, pripričati marsikoga, da je ta služba lahko razumela, kakšno dodano vrednost bi to imelo, če bi evropski državljani imeli dostop do takšnih konzularnih dejavnosti. Zato tudi, da se mačaram ni treba vedno po svetu obračati na avstrijska veleposlaništva, zaradi tega, ker jih ima Avstrija veliko več, ampak na katero koli evropsko veleposlaništvo. V parlamentu, v Kokobuju se je o tem govorilo. Res je, te stvari sicer niso bile predvidene in ravno zaradi tega smo upozorili na rigidnost. Če je služba za zunanje politično delovanje Eh, pripravljeno prevzeti eh, takšno pooblastila, potem sem pripričan, da bi države članice, kot je rekla gospa Ajala, eh, lahko privrčevali velike denarje. Države članice morajo videti v tem pomembno funkcijo. Pa še nekaj glede različnih jezikovnih različic. Včeraj zvečer sem šele videl nemško uh, besedilo in videl sem, da je tu in tam prišlo do kakšne napake. E, upravičujem se, da je v nemški različici prišlo do neskladnosti v smislu uh, slovničnega spola. To bomo popravili. Še nekaj. Gospa Sender je spraševala, kaj smo mislili s tisto rigidnostjo. Ja, najprej je to v smislu konzularnih dejavnosti, potem pa to, da bi. Uh, uh, z, lahko prevzela služba referatev za posamezne države, ne pa tudi za posamezna področja. Videti je, da včasih v delegacijah nimamo posameznih strokovnjakov za energetsko vprašanje, za okolje in tako naprej. Ampak to je povezano s tem, da je naše delovanje kompleksnost. Kompleksno. In pač zaradi tega, ker ni vedno teh povezav, smo, mi, smo rekli, da je včasih celoten okvir nekoliko rigiden. Kaj pa je to celovito globalno načrtovanje? To je tisto, kar smo rekli. Ta služba za zunanje delovanje more biti eh, eh, strateški element eh, v vseh zasedanjih sveta. Res je tudi to, kar pravite, da je zelo dobro, da je bila ta služba vzpostavljena, ampak kolegu moram ugovarjati, ne spomnim se, kako se imenuje. Eh, imeli smo 140 eh, veleposlaništev oziroma poslaništev eh, Evropske komisije, kot so se imenovali, ampak to je bilo zdaj spremenjeno. Z vsemi, s katerimi smo se pogovarjali, poslali smo 35 državam. Uh, vprašanja in vsi so nam povedali, da razumejo, da to ni eh, samo eh, nek, eh, nek krak komisije, ampak da je to dejansko predstavništvo Evrope, ki brani evropske interese. In včasih se že razmišlja o tem, da bi lahko ta eh, predstavništva razumeli tudi kot neko vozlišče, kot neko križišče vseh eh, veleposlaništev. Enajst let ima Evropska unija že uh, celovito zunanjo politično strategijo uh, in čas je, da se jo predela. in menimo, da bi s tem tudi lahko razbremenili eh, eh službo za zunanje delovanje, zato da bi imela tudi bolj strateško dimenzijo. Ni pa naloga te službe. da opravi vse delo. Skupaj z državami članicami naj prouči, kakšne možnosti obstajajo in kako izvedljiva bi bila takšna strategija in potem uh, opraviti pionirsko delo. Nas pa res eh, veseli, da eh, člani Evropskega parlamenta naše poročilo jemljajo resno. Z veseljem bomo eh, popravili eh, določene stvari in eh, veselimo se že nadaljnega dela in sodelovanja s poročevalcem oktobra. Hvala. Da. Hvala, s tem zaključujemo uh, to sejo. Nadaljujemo ob treh. Vsem dober tek. Hvala tudi uh, tolmačem, da so ostali z nami nekoliko dlje.